Good afternoon, ladies and gentlemen. May... Dobar dan, dame in gospodje. Lahko prosim sedete na svoje mesta. And we'll be able to... Tako da bomo lahko začeli z današnjo sejo. Pričenjam torej z sejo odbora za regionalni razvoj. Najprej bomo sprejeli dnevni red imam obvestilo v zvezi z dnevnim redom. V četrtek v Strasburgu je konferenca predsednikov sprejela odločitev, da bo uh, prestavila sprejem odločitve glede pristojnosti odborov za uh, strukturne reforme in uh, posledično bo razprava, ki je bila predvidena pod peto točko na dnevnem redu, razprava z gospodom Dobrovskiskom, predstavljena na kasnejši datum. Poslanci ste bili o tem upeščeni v petek do povdne, pretekli teden in to je torej sprememba na današnjem dnevnem redu. Ko smo sprejeli odločitev konference predsednikov v zvezi z tem vprašanjem, smo vam predlagali, da organiziramo izredno sejo odbora maja ali junija. Lahko se odločimo potem, ko bo sprejeta odločitev konference predsednikov. Torej toliko o spremembah na dnevnem redu ali ima kdo kakšen predlog, eh, pripombo. Gospod Van Nistelroj, najlepša hvala za to informacijo in predlagam, da pričnemo z sejo koordinatorjev takoj po koncu seje odbora. Ja, seveda ne bi smeli zapravljati našega časa in za sejo koordinatorjev lahko začnemo kar takoj, ko bomo zaključili z današnjim dnevnim redom. Če ni nobenih drugih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Dve obvestili. Predsedujočo imam. Prvo obvestilo se nanaša na odločitev konference predsednikov v zvezi z temo eh, program strukturnih reform, Naslednja seja konference predsednikov bo potekala 4. maja in šele po tem datumu bomo vedeli, ali bo odbor regiji vodilni odbor za to temo. Če bo temu tako, potem bom prosila sekretarjat, da organizira izredno sejo, ki bo namenjena izmenjavi mnen z odgovornim komisarjem pod predsednikom gospodom Dobrovskisom. Tode. Torej, eh, kasneje eh, bomo prejeli tudi predloge glede eh, možnih datumov te izredne seje. Druge obvestilo pa se nanaša na našo delegacijo na Martinik. Kot veste, je naš odbor poslal delegacijo na Martinik takoj po veliki noči Gospod Zaver je vodil to eh, delegacijo in dala mu bom besedo za eh, kratko predstavitev te delegacije. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, gospod Celar torej. Martinik spada kot tudi druge regije, izven evropskega kontinenta k avtonomnim regijam, k čezmorskim območjem, ki imajo poseben položaj v okviru pogodbe o delovanju Evropske unije. Torej, Martinik spada k Franciji, ampak leži v Karibih. In Zahvaljujem se kolegu Monskurju, ki je predlagal, da obiščemo Martinik. Naš odbor je odgovoren tudi za odročna območja in zagotavljati moramo tudi ustrezno podporo. V primerjavi z drugimi oziroma med posameznimi avtonomnimi območji obstajajo velike razlike in te razlike najlažje ugotoviš, če obiščeš ta območja in se pogovarjaš z prebivalci in z odgovornimi. Enako velja tudi za Martinik eh, in tako uh, smo torej obiskali tudi ta karibski otok. Pred tremi leti smo bili na francoski Gvajani in tam nam je bilo rečeno, da je francoska Gvajana kot del Evrope cilj eh, zakonitega pa tudi nezakonitega priseljevanja. Na Martiniku pa je zelo visoka brezposelnost eh, in zelo malo možnosti je za zaposlitev in zato številni mladi zapuščajo ta otok. In eh, zato imajo na Martiniku eh, velike težave z demografskim razvojem. Torej v tej eh, regiji so pogoji precej različni. Imeli smo zelo natrpan program. Ukvarjali smo se z različnimi problemi, pa tudi z različnimi možnostmi na Martiniku. Prvi dan smo obiskali novo gradnjo velike bolnišnice in posebnost te novogradnje je bila, da smo se nahajali na potresnem območju in zaradi tega je eh, potrebno bolnišnico tudi ustrezno protipotresno zavarovati in to seveda vpliva tudi na stroške. Ta bolnišnica bi lahko pravzaprav postala osrednja bolnišnica za celotno regijo glede na velikost, vendar pa smo se takoj soočili z problemom, ki se pogosto pojavlja pri avtonomnih regijah in sicer veljajo na Martiniku evropski standardi oziroma celo francoski standardi, kajti Martinik je del Francoske republike. In to seveda vpliva na konkurenčnost, kajti potrebno je izplačati eh, minimalne plače glede na zakone v eh, Franciji, medtem ko v regiji seveda veljajo drugačni standardi eh, tako na socialnem področju, kakor tudi na področju delovne zakonodaje. Hmm. Zato se je zastavilo vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi zdravili bolnike iz drugih karibskih otokov ali pa celo z ameriške celine, eh, kako bi eh, potem eh, to zdravljanje plačali. Potem bi bilo potrebno skleniti ustrezne pogodbe z sosednjimi otočnimi državami oziroma z vsemi državami, iz katerih bi pacijenti prihajali v to bolnišnico. To bo zagotovo ena izmed najmodernejših bolnišnic v tej regiji. Imeli smo tudi pogovore z eh, kmeti. To je oziroma eh, plantaže banan so pomembna kmetijska panoga. Tukaj gre eh, tako z, za male eh, kmetije, 3 do 5 hektarjev. Eh, kakor tudi za srednje velike plantaže in to do 100 hektarjev. Pridelovanje banan eh, zahteva veliko dela, tako da po eni strani eh, to zaposluje veliko ljudi, po drugi strani pa sektor banan pa je sektor banan spet podvržen evropskim standardom, kar pomeni, da eh, je potrebno zagotoviti minimalna plačila. In uh, takšnih standardov seveda ni v Kolumbiji, Ekvadoru in tako naprej, tako da se spet zastavlja vprašanje konkurenčnosti. Poziti moramo na to, uh, da bodo ustrezno obravnavana ta oddaljena območja, kar zadeva kvote in subvencije, tukaj mislim tudi na Kanarske otoke, ker ravno tako pridelujejo banane. Eh, potem pa je tukaj še pridelava sladkorne pese in predelava le te v sladkor. Poleg tega pa ta otok eh, prideluje tudi zelo eh, pomemben in dober pridelek, eh, namreč, eh, oziroma proizvod, namreč rum. In kolegi smo se lahko o tem prepričali. Sestali smo se tudi z župani iz različnih krajev na Martiniku. Pa tudi z novopečenim predsednikom in odgovornim za operacijski program na Martiniku. Operacijski program za Martinik, operativni program za Martinik je bil sprejet šele pred kratkim. Do leta 2020 jim je na voljo približno milijarda evrov iz strukturnih skladov. Kar nas je presenetilo, je, da so predvsem eh, župani imeli zelo malo informacij o tem programu, niso vedeli, eh, da, je, eh, da se je ta program že pričel izvajati in zato mislim, da je potrebno izboljšati komunikacijo med eh, odgovornimi za izvajanje programa na otoku in pa med lokalnimi upravami. Kaj te nose zadnje je naš cilj, da lokalni organi in pa lokalni prebivalci sodelujejo pri pripravi operativnih programov, pa tudi pri izvajanju projektov. Toliko torej o tem. Imeli smo še druge seje z predstavniki gospodarstva. Osredotočili smo se na predelavo kmetijskih izdelkov, Srečali smo se z predstavniki gospodarskih združenj. Pomembna gospodarska panoga je seveda tudi turizem na Martiniku. E, ta ponuja možnost ustvarjanja novih delovnih mest. Pravkar je bil zaključen projekt e, v okviru Evropskega strukturnega sklada, namreč eh, promet eh, na Martiniku je eh, bil v glavnem individualen promet, sedaj pa je, so bile vzpostavljene prometne povezave, kar vodi k razbremenitvi, predvsem v prestolnici. No, zamovčali nam niso tudi, da so lokalni taksisti temu nasprotovali. Javni promet eh, je bil namreč doslej v glavnem v eh, pristojnosti zasebnih eh, taksistov. Ljudje v For the France, uh, ljudi v Fort de France je vedno več, eh, prebivalstvo torej narašča in zaradi tega je zelo pomembno, uh, da jim zagotovimo tudi ustrezen uh, javni prevoz. In zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne povezave. No, toliko na kratko. kar zadeva rezultate in pa poseben položaj Martinika. Eh, o tem smo pisali že v eh, novicah odbora za regionalni razvoj, zahvaljujem se sekretarijatu. V angliščini in francoščini je na voljo povzetek našega obiska na Martiniku. in eh, v tem povzetku lahko preberete več o sestavi eh, delegacije in pa vsebini našega obiska. Zahvaljujem se tudi sekretarjatu za eh, izjemno zanimiv in obsežen program. Ta program je bil časovno zelo dobro pripravljen, pa tudi vsebinsko. Novi člani našega odbora so skupaj z nami obiskali Martinik in to kaže na veliko zanimanje ne le za Martinik, ampak eh, tudi za avtonomne regije. In vedno znova ugotavljamo, da obstaja veliko zanimanje za delo našega odbora. Kaj ti, kot sem že povedal? so ta območja v veliki meri odvisna od evropske podpore, če želijo ohraniti svojo konkurenčnost in pa ustrezen življenski standard. In to se kaže tudi v tem, da so nas eh, spremljali lokalni mediji in sicer eh, tako časniki, kakor eh, tudi eh, televizija. Še nekaj moramo omeniti. Enota francoske vojske na Martiniku je pripravila poseben program za uspodbujanje mladih. V ta program eh, so vključeni predvsem tisti eh, mladi, ki nimajo dobrih možnosti, ki ne eh, zaključijo uspešno šolanja in eh, Za te mlade so torej razvili poseben projekt, eh, kjer se eh, lahko izučijo za različne poklice, za avtomehanike, za medicinske sestre in tako naprej. Tako da je mladim eh, omogočen začetek opravljanja poklica in začetek. Pri tem pomagajo častniki in podčastniki eh, francoske vojske. To se financira delno tudi z Evropskega socialnega sklada. To se mi je zdel zelo dober projekt in zelo smiseln projekt eh, vojakov in častnikov na otoku. No, toliko o tem. Tudi gospa Rodriguez je bila z nami, ki prihaja z Madeire tudi Madeira je oddaljena regija. In tako je lahko gospod Rodriguez kaj več povedala tudi o svojih izkušnjah in dala na svete kolegom na Martiniku. Torej, vse vsem mislim, da smo s tem obogatili naše izkušnje, zbrali dodatne informacije. In ko bomo ponovno govorili o oddaljenih območjih, bomo bolje seznanjeni ne le tudi v odboru, ampak tudi v parlamentu. Ta območja seveda imajo določene probleme. Po drugi strani pa eh, predstavljajo eh, tudi nekakšne zunanje postojanke Evropske unije in so zato pomembna za imič in pa um, za ugled Evropske unije. Toliko torej o tem. Najlepša hvala. Hvala lepa za to podrobno predstavitev. Sedaj smo izjemno dobro seznanjeni. In imamo tudi poročilo sekretarjata. Hvala lepa vsem članom delegacije. Sedaj pa bomo nadaljevali z našim dnevnim redom. Naslednja točka na dnevnem redu je osnutek poročila, ki ga je pripravil kolega Žulon. Gre za dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in za povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v Uniji kapitalskih trgov. Odbor za gospodarske in monetarne zadeve se je odločil, da bo pripravil poročilo na lastno pobudo. Resolucija je bila sprejeta 5. februarja 2015 eh, in sicer gre za izboljšanje financiranja malih in srednje velikih podjetij. Regi pa eh, pripravlja mnenje. Gospod eh, Žulon je pripravljalec mnenja in danes bo predstavil eh, to mnenje. 24. maja bomo glasovali o tem eh, predlogu. Rok za vložitev eh, predlogu sprememb je 21. april do 12. ure. Sedaj pa dajem besedo gospodu Žulanu. Beseda je vaša. Najlepša hvala. In hvala lepa, gospod predsedojoča, spoštovani kolegi. Nekaj besed o tem poročilu. Kot ste povedali, to mnenje govori o financiranju malih in srednje velikih podjetij. Gre za izjemno pomembno vprašanje, kajti v tem, eh, poročilu smo že, v tem odboru smo že večkrat eh, poudarili, da mala in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenjačo evropskega gospodarstva na nekaj številk, mala in srednja velika podjetja. Eh, predstavljajo 20 eh, milijonov podjetij v Evropi in eh, zaposlujejo sedemkov delovne sile. Potrebno je spomniti tudi na to, da je bilo za majhna srednja velika podjetja vedno težje pridobiti ustrezna finančna sredstva, predvsem po finančni krizi. In eh, mala in srednja velika podjetja so v veliki meri odvisna od bančnih posojil. Kot veste, kolegi eh, v odboru eh, Ekon iščejo druge možnosti financiranja za majhna in srednja velika podjetja in sicer v okviru Unije kapitalskih trgov. Gospod Kras meni, Gospod Karas meni, da je potrebno poskrbeti za različne možnosti financiranja za majhne in srednje velika podjetja in eh, strinjam se z njegovim stališčem, da je potrebno izboljšati financiranje realnega gospodarstva pa tudi majhnih in srednje velikih podjetij s pomočjo kapitalske unije. Eh, seveda to ne pomeni, eh, da bi lahko zatem nadomestili bančna posojila, kajti banke imajo pogosto lokalno, regionalno znanje, ki je ključnega pomena. Torej, v imenu našega odbora sem pripravil mnenje in v tem mnenju sem se osredotočil predvsem na ozemelsko dimenzijo in pa na evropsko financiranje za majhna in srednje velika podjetja. To financiranje mora postati privlačnejše za mala in srednje velika podjetja. Kot veste, so mnenja zelo kratka zaradi tega se moramo omejiti na nekaj temeljnih eh, pobud. In v tem mnenju sem se odločil, da se bom osredotočil na nekaj temeljnih idej. Najprej govorim o proračunskih omejitvah v neurejenem finančnem okolju. Mislim, da je potrebno zagotoviti ustrezen pravni ukvir stabilen pravni okvir, opraviti, odpraviti je potrebno ovire za mala in srednje velika podjetja. Evropska komisija, parlament in pa države članice morajo na evropski ravni zagotoviti koordinacijo, poskrbeti za sinergije med različnimi instrumenti in programi za mala in srednje velika podjetja. Kar zadeva financiranje iz, eh, eh, iz evropskih skladov, iz regionalne politike. Mislim, da mora naš odbor še naprej skrbeti za poenostavitev in konkretizacijo načrtov. Vsi prejemniki sredstev iz kohezijske politike, in to smo že večkrat poudarili, se srečujejo z velikimi uh, težavami eh, zaradi zapletenih eh, pravil, zaradi zamud eh, pri plačilih ali pa zaradi nadzora, ki je izjemno zapleten. Mala in zredne velika podjetja pa zaradi tega trpijo še bolj, zaradi tega, ker morajo zagotavljati konkurenčnost. In ta sklad jim povzroča velike države predstavlja pa pomemben vir financiranja za mala in srednje velika podjetja. Eh, mala in srednje velika podjetja pogosto eh, nimajo eh, oziroma si ne morejo zagotoviti ustrezne strokovne pomoči in zato težko pridobijo evropska sredstva. Veliko malih in srednje velikih podjetij se zaradi tega najraje obrne na banko. Male in srednje velika podjetja se srečujejo tudi z nasproti, eh, ki obstajajo med regionalno politiko in pa politiko konkurence. In zato uh, sem pozval Evropsko komisijo, da pojasni povezave med kohezijsko politiko in pa med politiko uh, konkurence. Poleg tega ne smemo pozabiti, eh, da različni dejavniki vplivajo na razvoj vsakega malega in srednje velikega podjetja. Dejavniki, ti dejavniki so izjemno raznovrstni in pomembno vlogo pri tem igra tudi naš odbor, eh, kajti. V okviru kohezijske politike moramo ponuditi eh, različne rešitve, ki bodo prilagojene eh, različnim malim in srednje velikim podjetjem. Pomemben faktor sreda predstavlja velikost podjetja, potrebno je upoštevati potrebe mikropodjetij, vendar pa to seveda ni edini kriterij. Seveda je pomembno tudi, eh, kje se ta podjetja nahajajo, torej pomembna je lokacija podjetij recimo podjetja na Martiniku ali Guadalupu, seveda ne moremo primerjati z podjetji v Parizu. Potem eh, je pomemben tudi trgovinski model ali pa pravna struktura teh podjetij. Med temi eh, dejavniki je pomemben tudi življanski cikl podjetij in eh, mislim, da je potrebno to poudariti. Regionalna politika mora ponuditi rešitve ki bodo eh, primerne ne le za zagon majhnih in srednje velikih podjetij, ampak tudi za to, da tem podjetjem eh, zagotovimo preživetje in pa razvoj. In če zaokrožim to svojo predstavitev. Na določenih področjih eh, so finančni instrumenti eh, privlačna možnost eh, financiranja, na drugih področjih so primernejše bolj tradicionalne oblike financiranja. No, toliko torej o tem poročilu. Kot sem že povedal, žal nimamo veliko prostora v tem mnenju in zato uh, nisem mogel vključiti vseh uh, pobud, uh, tudi svojega lastnega predloga spremembe uh, ne bom vključil in uh, tudi kolege prosim, da seveda to upoštevajo, ko bodo vlagali svoje predloge sprememb. Tako. Thank you. Thank you very much. And now I open the discussion and we will begin. Hvala. Začenjamo razpravo. Najprej poročevalci v senci pri tem mnenju. Gospod Picula bo prvi na vrsti. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, zahvaljujem eh, se pripravljalcu mnenja za zelo dobro eh, pripravo tega mnenja. Eh, gospod Žulan govori tudi o raznolikosti eh, financiranja majhnih in srednje velikih podjetij. Strinjam se tudi s tem, eh, da so mala in srednje velika podjetja najpomembnejša za zagotavljanje rasti in pa za zaposlovanje v Evropski uniji. Kohezijska politika predstavlja zelo pomemben vir financiranja za mala in srednje velika podjetja, še prav posebej v času finančne krize in pa proračunskih omejitev. Kot je povedal gospod Žulan, mala in srednje velika podjetja predstavljajo 99 odstotkov vseh podjetij v Evropski uniji. Eh, zagotavljajo eh, dve od treh delovnih mest v zasebnem sektorju in eh, zagotavljajo 50 odstotkov vse dodane vrednosti, ki ustvarjajo podjetja v Evropski uniji. 9 od 10 eh, malih in srednje velikih podjetij je pravzaprav mikropodjetji za manj kot desetimi zaposlenimi. Menim, da je potrebno zagotoviti večjo dostopnost eh, finančnih eh, sredstev za ta podjetja, tako da se bodo lažje razvijala. Dostop do financiranja je še zmeraj drugi največji problem, s katerim se eh, srečujejo mala in srednje velika podjetja. Dostop eh, do kapitala in pa eh, pogoji za pridobitev posojil so še večji problem za tista podjetja, ki se nahajajo izven evroobmočja. Izjemno pomembno je, da odbor za regionalni razvoj izpostavi neenakost v dostopu do financiranja za mala in srednja velika podjetja, recimo na otoških območjih, na gorskih eh, in oddaljenih območjih. Poleg tega je potrebno eh, izpostaviti tudi zapletenost postopkov in pa eh, nesorazmerno visoke upravne stroške. Še en problem je potrebno izpostaviti relativno majhen eh, del teh podjetij eh, posluje čezmejno znotraj Evropske unije. Torej, veliko je razlik med malimi in srednje velikimi podjetji in veliko je problemov, ki eh, otežujejo uresničitev potencijala teh podjetij. Zaradi tega moramo zagotoviti ustrezne politike in programe, tako da bo Evropa postala privlačnejša za ustvarjanje in delovanje malih in srednje velikih podjetij. Še enkrat se zahvaljujem eh, pripravljalcu mnenja za eh, to kratko, ampak eh, vsebinsko zelo dobro mnenje in veselim se že nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala. Ne vidim poročevalcev v senci iz skupine KR in ALDE. Gospod Ruer, izvolite. Hvala. Hvala. Mm. Radi upravičil našega poročalca v senci. No, dve točki se mi zdita še posebej pomembni in tudi zelo sprejemljivi. In sicer gre za to, da se zmanjša birokracija. Mi v IKR e smo seveda za to, to vse čas podpiramo. Pa še nekaj, eh, da to vrstno delo eh, ne sme prevzeti dela bank, ampak nekaj dodati, torej prinesti nekaj dodatnega. In eh, vloga Eh, teh novih načinov plačevanja oziroma eh, posojil bi morala biti komplementarna z bančnimi plačili. Veselimo pa se že tudi nadaljnega sodelovanja pri tem poročilu. Hvala, gospod Van Miltenburg, izvolite. Hvala. Naša eh, poročevalka v senci, gospa Nikolaj, je danes nažalost ni z nami. V njenem imenu bi izpostavil nekaj točk. Majhna in srednja podjetja so eh, trenutno v težkem položaju zaradi hudih eh, upravnih bremen mm, pri dostopu do evropskih sredstev. Zato si moramo bolj prizadevati, da bodo ta sredstva na voljo na bolj transparenten in bolj jasen način. In gospa Nikolaj eh, zato pozdravlja napovedi skupine na visoki ravni za lažji dostop do evropskih strukturnih investicijskih skladov. Poleg tega eh, želi tudi nadalje sodelovati pri iskanju novih virov financiranja. Eh, Evropska unija je dober vir eh, sredstev in tudi informacij o dostopu do financiranja za majhna in srednje velika podjetja. Tudi na nacionalni ravni bi morali zagotoviti to vrstne informacije. Gospa Nikolaj države članice poziva, da pripravijo točke, vse na enem mestu, podobno kot to dela omrežje eh, European Network. Eh, poleg tega je treba ukrepiti eh, dodatne vire financiranja za mala in srednja podjetja. To mora postati vse cenejše in bolj dostopno. Treba je tudi diverzificirati financiranje za majhna in srednje velika podjetja in pa omogočiti enake možnosti financiranja. Potrebe MSP-jev so zelo različne. Nimamo samo ene najboljše prakse za dostop do financiranja za nje. In uh, gospa Nikolaj vidi velik potencial pri inovativnih uh, načinih, naprimer fintech, uh, kajti taki načini omogočajo investitorjem in pa MSP-jem, da bolj učinkovito opredeljujejo načine financiranja. V zvezi s tem bi gospa Nikolaj tudi rada vložila predlog spremembe. Gospa Nikolaj, pozdravlja eh, tudi poziv poročevalca iz Ekona eh, za države članice naj okrepijo finančno pismenost eh, s tem, da zagotovijo usposabljanje in izobraževanje na finančnem področju za majhna in srednja podjetja. Poleg tega pa je treba tudi izobraževanje osredotočiti na potrebe majhnih in srednjih podjetij. Hvala. Hvala. Gospa Vana, v imenu poročevalca v Senci. Da. Hvala. Upravičujem eh, poročevalca v senci eh, v skupini zelenih. No, povedala pa bi naslednje. Eh, več pozornosti bi morali nameniti velikemu potencialu MSP-jev, še posebej na lokalni ravni, kot tudi seveda na evropski ravni. Gospodu Žoloju se zahvaljujemo za dobro pripravljeno poročilo oziroma mnenje. Eh, koordinacija med različnimi instrumenti ter sinergije eh, med instrumenti za podporo MSP-jev, to moramo zagotoviti. Eh, MSP-ji so zelo pomembni za evropsko gospodarstvo, prav tako potreba, da se krepi vzdržna rast. In v tem smislu bi radi povdarili tudi pomen krožnega gospodarstva. Na ta način bomo lahko dosegli ta cilj, to bo ustvarilo tudi nek nov zagon za ustvarjanje zelenih delovnih mest. Veliko priložnosti je za inovacije in te priložnosti lahko tudi eh, prenesemo oziroma jih preoblikujemo v eh, nova delovna mesta. Zelena rast, to je velika priložnost za majhna in srednja podjetja. Eh, Majhna in srednja podjetja so uh, pomembna tudi za eh, razvoj in za trajnost lokalnih trgov. In k temu lahko veliko prispevajo tudi evropski investicijski in strukturni skladi. Sama bi rada priložnost izkoristila tudi zato, da vas spomnim na razlike med eh, spoloma. Te razlike so bile opredeljene tudi v Small Business Act, Ja, mislim, da bi industrija in podjetja morala narediti več za to, da se ženske bolje vključijo v delo MSP-jev. Še naprej bi morali ustrajati pri tej točki, dokler ne bomo dosegli konkretnih rezultatov na tem področju. Hvala. Hvala. Gospa Damato je naslednja poročavka v senci, izvolite. Il del Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To mnenje je zagotovo zelo zanimivo za odbor za regionalni razvoj, eh, ki se posveča temi razvoja malih in srednje velikih podjetij. Še prav posebej pa je to pomembno za me, kajti sem poročevalka eh, za eh, tematsko področje 3 pa tudi 4, torej za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij. Mala in srednja velika podjetja se srečujejo z eh, zapletenostjo upravnih postopkov in pa z eh, visokim upravnim bremenom. Zaradi tega eh, pozivam k močni poenostavitvi in k boljši povezanosti investicijskih skladov in pa državne pomoči. Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi boljše sinergije in pa boljše dopolnjevanje posameznih instrumentov Evropske unije, ki so namenjena majhnim in srednjim velikim podjetjem. Veliko začudenja, eh, veliko začudenja vlada tudi v povezavi z eh, razvojem eh, trga kapitalske unije. Tukaj gre za financiranje kapitalskih trgov z podarkom na infrastrukturi in pa malih in srednje velikih podjetij. Pri tem naj eh, bi bolj harmoniziran eh, kapitalski eh, trg izboljšal dostop do posojil za državljane in pa podjetnike. Še prav posebej naj bi to olajšalo dostop do finančnih sredstev v državah, kjer imajo ta eh, mala in srednje velika podjetja sedež, vendar eh, pa eh, nam ni povsem jasno, kako naj bi bile te prednosti zagotovljene. Vsi vemo, kako težko je prejeti eh, posojila eh, ze strani banke in kako težko je eh, ta bančna posojila prenesti na trg. Težko je zagotoviti tudi ustrezne, ustrezna jamstva. To pomeni, eh, da bo šlo pravzaprav za eh, povračilo eh, sredstev in za posojila in to je povzročilo gospodarsko krizo. Kajti bančne krize so tako visoko tvegana posojila označila z oznako trojni A. Eh, torej eh, kako eh, zagotoviti dobra posojila. Zato so potrebna bolj pregledna pravila za mikrofinanciranje, pa tudi za jamstva. Pri tem eh, je eh, pomembno eh, tudi delovanje Evropske investicijske banke, za katero veljajo drugačna pravila kot za tradicionalne banke. Menimo, da mora biti tradicionalni bančni sistem tisti, ki bo zagotavljal večino sredstev za mala in srednje velika podjetja. To pa v tem trenutku ni predlagano kolega predlaga tudi, da je potrebno izboljšati financiranje realnega gospodarstva s pomočjo Unije kapitalskih trgov. E, evropsko financiranje mora postati privlačnejše za mala in srednje velika podjetja, ampak prenes e, tvega, prenos tveganj z bank na nebančne inštitute e, ta sistem zagotavo ne bo izboljšal, tveganje zaradi tega ne bo manjše in zaradi tega eh, se bodo uh, pokojninski in drugi skladi znašli v težavah in jih bo potrebno rešiti z sredstvi naših davkoplačevalcev. Potrebno se je boriti proti eh, brezposelnosti in pa za razvoj celotne Evropske unije. Eh, potrebno je jasno eh, ločiti investicijsko banko od eh, tradicionalnih bank, le na ta način bomo izboljšali vzdržnost evropskega bančnega sistema. Hvala, zdaj pa še drugi govorci, gospod Nilsen, izvolite. De här frågorna om kredit eller finansiering till småföretag No, glede posojil in financiranja za MSP-je menim, da o tem lahko govorimo z različnih vidikov. Moramo razmisliti, kako bomo olajšali življenje MSP-jev pri doseganju sredstev. Banke so seveda pomembne, s tem se strinjam, ampak treba je videti tudi, kakšna je situacija v različnih državah. Eh, Naprimer, prišlo je do združevanja bank. Eh, bančni velikani so se združevali tudi z določenimi agencijami v velikih mestih, ampak eh, na podeželju pa ni nobene banke ali agencije, ni eh, ustreznih pisarn, kjer bi MSP-ji to lahko urejali. In za MSP je, je težko vzpostaviti tak stik, eh, s katerim bi potem lahko dostopali do sredstev. Treba je najti torej nove vire, nova sredstva, alternativne oblike financiranja za to, da eh, zapolnimo tiste eh, vrzeli, eh, ki obstajajo na področju bank. No, potem smo govorili tudi o pravnem okviru. V določenih državah se govori o MSP-jih kot o nekem kompaktnem bloku, svežnju, ampak pravzaprav so MSP-ji zelo različni in imajo tudi različne potrebe po financiranju. Za določene vrste MSP-jev eh, moramo biti bolj precizni. 10 odstotkov evropskih malih in srednjih podjetij ni anonimnih eh, podjetij, ampak gre za uh, zadruge neke vrste. In zadruge nimajo dostopa do določene, določenih vrst financiranja. Rad bi poudaril, da mora podpora uh, pri financiranju biti na voljo vsem MSP-jem, ne glede na uh, njihovo vrsto delovanja. Gospa Briso. Hvala lepa. Gospod Žulan, povedali ste precej stvari. Zanima me, ali ste tudi raziskali potencial za majhna in srednja podjetja, namreč eh, potencial za nje v okviru Junkarjevega eh, načrta. Kaj ti ta načrt je namenjen predvsem majhnim in srednjim podjetjem? Ali imate kakšne novice v zvezi s tem? Eh, ali veste, kaj se dogaja na tem področju? To bi lahko bil začetek eh, delovanja nekega novega kapitalskega trga tukaj v Evropski uniji. In eh, vredno bi bilo raziskati eh, nove instrumente na tem področju. Zanima me, ali te točke niste obravnavali zaradi pomankanja prostora ali ste vseeno to področje. Eh, raziskali in imate kakšne novice v zvezi s tem. Hvala, gospod Novakov je naslednji. Much, Hvala, gospod predsednica. Najprej želim čestitati gospodu Žuloju za njegov trud pri pripravi tega mnenja, ki je zelo uravnoteženo in dobro. Zanima me njegovo mnenje. Eh, v zvezi s ponostavitvami in pa zmanjševanjem upravnih bremen, ko gre za evropska sredstva in evropske sklade. Po eni od nedavnih anket, ki sem jih prebral, 70 odstotkov eh, majhnih in srednjih podjetij eh, meni, da je upravnih bremen preveč. Mislim, da lahko 70 odstotkom lastnikov podjetij zaupamo in jim verjamemo. Eh, vem tudi, da se govori, da je eh, sredstev za majhna in srednja podjetja premalo, ampak pravzaprav temu ni tako, eh, kajti sredstev je dovolj, samo dostop je slab. Imamo Junkarjev načrt, kozme in tako naprej. Ampak večina podjetij nima ustreznih kapacitet da bi sploh zaprosila za sredstva in potem z njimi upravljala. Torej, da bi dostopala do nekih evropskih projektov. Nekaj primerov poznam in to ne samo v eni državi Evropske unije. In sicer vem, da obstajajo v okviru operativnih uh, programov za zagonska podjetja uh, posebni programi. Tudi pri zagonskih uh, podjetjih so na voljo neke posebne možnosti in če ti, ta zagonska podjetja imajo ustrezno upravno kapaciteto, eh, potem to niso več zagonska podjetja. Mislim, da bi eh, sploh za tako ranljivi del gospodarstva morali zagotoviti neke posebne možnosti. Mislim, da bi morali pospešiti to odpravljanje upravnega bremena. Na tak način ne moramo več delovati. Stroški upravljanja evropskih projektov znašajo približno 8 odstotkov v povprečju. Eh, takšna je uradna številka, ampak mislim, da je ta odstotek sicer še večji, ko gre za. Eh, konzultacijo za eh, svetovalce, mogoče to znašo celo več kot 10 odstotkov. Ali si, si predstavljate, da imate eh, neko porabo vode, kjer bi porabili en liter več na vsakih 10 litrov. To bi bilo zelo neučinkovito. Upam, da nam bo skupina na visoki ravni zagotovila čim več rezultatov v zvezi s tem in to še prej, kot je bilo napovedano.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 majhnim in srednjim podjetjem eh, je treba pomagati, nuditi podporo. Dva vidika pa se mi v zvezi s tem zdita posebej pomembna. Jasno bi morali opredeliti področja, kjer podpora ni zadostna oziroma kjer ni ustrezne ponudbe za majhna in srednja podjetja na teh področjih bi potem lahko zagotovili določene alternative. In sicer eh, bi lahko uporabili različne instrumente, jamstva, posojila in tako naprej. To zelo dobro deluje v nekaterih krajih Evropske unije. Ko banke vidijo, da obstaja konkurenca tudi v javnem sektorju, naprimer eh, pri uporabi strukturnih skladov, potem tudi banke same zmanjšajo svoja pričakovanja, ko gre za dobiček od posojil. Majhna in srednja podjetja nasplošno potrebujejo hiter in poceni denar, zato da se lahko razvijajo. In mislim, da bi morali tudi bolj povdariti poenostavitve in sicer poenostavitve postopkov. To so postopki, ki so povezani s prošnjami za evropsko podporo. Zagotoviti pa bi morali tudi to, da bi čas obravnave teh prošen bil skrajšan. Zelo pogosto podjetniki preprosto obupajo, se odpovejo tej možnosti zaradi časa, ki je potreben za dostop do sredstev. Vedeti moramo tudi, da morajo podjetja včasih hitro ukrepati. Torej, če so postopki tako dolgi, eh, podjetniki ne čakajo vedno na pomoč iz skladov. sredstva so na voljo tudi v okviru programa Kosme in pa obzorje 2020. In če si ogledamo podjetja, ki so dobila sredstva iz teh dveh programov, potem vidimo, da samo majhen odstotek podjetij posega po teh sredstvih. Celoten postopek, da do denarja prideš, je namreč preveč kompleksen. Hvala, gospod Van Nistelrooy, izvolite. Ja, voorzitter, dank u wel slechts ter aanvulling een, een drietal puntjes. Mogelijk is het uh, wijs. Hvala, tri točke bi rad izpostavil. V zvezi s peto točko naj povem naslednje. Področje, kjer je podjetje vzpostavljeno, eh, lahko predstavlja velike razlike za podjetja ali ne bi mogli predvideti tudi nekega izvedbenega poročila, implementation report, zato, da bi dobili dostop do sredstev glede na uh, ustrezno uh, geografsko območje. To je neposredno povezano tudi s financiranjem za MSP v okviru kapitalskih trgov oziroma unije kapitalskih trgov. Zelo eh, je vse skupaj odvisno od regije. Če se podjetje nahaja v neki regiji, ki je slabo razvita ali pa eh, regija, kjer se je zgodila kakšna katastrofa, je dostop veliko težji kot naprimer eh, na nizozemskem. Treba je upoštevati, v kakšni regiji se podjetje eh, nahaja, ali gre za podeželsko regijo, urbano regijo in tako naprej. Mislim, da bi morali to tudi upoštevati pri diversifikaciji finančnih sredstev in dostopa do sredstev za podjetja. Odločilno vlogo igra to, kje se podjetje nahaja in to je pomembno tudi na ravni instrumentov. Eh, zaenkrat imamo nek bolj eh, splošen pristop, eh, lahko pa bi bil pristop bolj ciljno usmerjen. To je prva točka, ki jo želim izpostaviti. Potem govorite tudi o državni pomoči. Strinjam se z vašo analizo v zvezi s tem. Pomoč iz obzorja 2020 je lahko dodeljena podjetjem ampak eh, še vedno pri tem prihaja do težav. In te probleme bi lahko bolje opredelili, razjasnili in potem tudi rešili. S tem se strinjam. Zadnja stvar eh, pa je opredelitev MSP-jev. Kaj je to majhno in srednje podjetje, različne opredelitve, imamo različne lestvice. Eh, več kot deset zaposlenih, pravijo. Mm, če je zaposlenih več, potem to ni več majhno podjetje oziroma ni več mikropodjetje. Mm, o mikropodjetjih se tudi vedno več govori in o zagonskih podjetjih. Eh, veliko razliko eh, prinaša tudi število zaposlenih, ali so zaposleni štiri, ali je zaposlenih osem, ali jih je zaposlenih več kot deset in tudi to bi morali upoštevati pri dostopu do finančnih sredstev. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Še gospod Polčak z zadnjimi pripombami. Pouze navážu na to, co říkal pan kolega eh, Novakov a navázal na... Hvala za besedo. Navezal bi se na to, kar je povedal kolega Novakov, pa tudi kolega Hedman gre za vprašanje upravnih bremen. Zame je predvsem pomembna stabilnost dobro delujočega in pa transparentnega pravnega okvira. To je v besedilu tudi omenjeno. Slišali pa smo, da moramo ustvariti stabilno okolje za MSP-je z malo birokracije in pa tudi z malo pravnih ter pravnih uver se pravi stabilno okolje v vsakem primeru. In zato se mi zdi, da bi. Takšno stabilno okolje bilo dobrodošlo in vse poenostavitve, ki so omenjene v kontekstu te razprave, vsekakor mm, pozdravljam. Predstavniki bi se morali sestati s predstavniki visoke skupine, oziroma skupine na visoke ravni in še enkrat razpravljati o tem besedilu, kot tudi izpostaviti, čeprav bi se tudi res kratko. Hvala. Debates. Gospod Polčak je bil eh, zadnji govorec v zvezi s tem poročilom. Zdaj pa gospod Žulo za odgovore. Hvala, gospa predsednica, kratek bom. Najprej bi se zahvalil pročevalcem v senci, ki so se oglasili, potem pa še drugim kolegom za vse pripombe, predloge, vprašanja. Vse to priča, da ima naš odbor veliko zanimanje za to temo. Torej, eh, dostop do financiranja za MSP je v Evropi nas vse zelo zanima. Zapisal sem si vaše komentarje, tudi tisto točke, glede katerih ste najbolj ustrajali. Vidim, da imate veliki interes za dostop MSP-jev do financiranja. Treba je seveda upoštevati raznolikost eh, podjetij eh, in pa to, kje se nahajajo. Eh, nimamo še pravzaprav definicije MSP-ja v Evropi. Potem je treba upoštevati tudi raznolikost glede na ozemlje, kjer se podjetje nahaja, glede na strukturo, glede na dejavnost. Gospod Picula je veliko povedal o tem. Potem še ponostavitev, to je bilo tudi večkrat omenjeno. Ne gre samo za dostop do financiranja, ampak je treba vse postopke ponostaviti. Potem komplementarnost eh, za dostop do bančnega financiranja in pa dostop do kapitala. Vsi vidimo, da eh, obstaja velika raznolikost v današnjem svetu in tudi MSP-ji eh, to potrebujejo. Potrebujejo raznolika sredstva, raznolik dostop. Eh, potem je treba zagotoviti tudi kakovost in varnost kapitalskih proizvodov, tako da bodo majhna in srednja podjetja imela dostop do kapitalskih trgov eh, pod enakimi pogoji in pa na ustrezen način. Eh, v zvezi z Junkerjevim načrtom naj povem, da je bilo okrog 20 projektov za MSP-je. 30 tisoč eh, majhnih in srednjih podjetij naj bi bilo vključenih v teh 20 ali 22 projektov. Odbor Ekon je tukaj eh, glavni odbor in je pristojen za to področje. Sam sem pa izpostavil eh, samo tiste točke, ki so se mi zdele relevantne stališča odbora regi. Vsem se zahvaljujem za vaše komentarje, predloge čakam že na vaše predloge sprememb in eh, seveda bomo to eh, mnenje lahko še izboljšali in tega se že veselim. Hvala. Sorry, eh, Hvala. Rada bi se pa upravičila, kaj ti nisem še dala besede predstavnikom Evropske komisije. Preden bi dala besedo poročevalcu, bi morala besedo dati tudi Evropski komisiji. Uprostite, prosim. Eh, zdaj imamo tukaj predstavnika iz DG Regijo in pa DG Fisma. Kdo se bo oglasil? Izvolite. From DG Fisma. Sam sem iz DG Fisma. Hvala, gospa predsedujoča. Nekaj besed o uniji kapitalskih trgov in projektov v zvezi s tem. Uh, Komisija je objavila akcijski načrt glede eh, izgradne unije kapitalskih trgov. To smo pripravili že v septembru 2015 in ena od glavnih eh, prioritet je, da se izboljša dostop eh, za podjetja, predvsem majhna in srednja podjetja, do financiranja. Gre za to, da se dopolni financiranje tudi prek priložnosti kapitalskih trgov da se dopolni torej, eh, financiranje prek eh, bank. Eh, predvsem gre tukaj za možnosti za zagonska podjetja. Ta akcijski načrt obsega številne dejavnosti, s katerimi bi dosegli ta cilj. Tri primere bi rad podal, primere tovrstnih dejavnosti namreč. Imamo paket za to, da se okrepi evropski tvegani kapital oziroma vire tveganega kapitala. Potem eh, ustvarili naj bi vse Evropski sklad eh, tveganega kapitala v Evropi, potem izboljšali naj bi zakonodajo K. Tukaj gre za zakonodajo glede eh, specifičnih instrumentov za tvegani kapital. Potem bi Eh, morali tudi ustvariti boljše povezave med MSP-ji in pa različnimi viri financiranja. Ustvariti bi morali ustrezno arhitekturo, eh, prek katere bi majhnim in srednjim podjetjem pomagali razumeti in jim potem omogočili tudi dostop do teh virov financiranja. Eh, strinjam se z idejo, da se razvije točka vse na enem mestu v različnih državah. Potem pa je treba pregledati še direktivo Prospektus. Eno, ena, eden od ciljev je, da se zagotovi boljši dostop za MSP-je eh, tudi do eh, trgov javnega kapitala. Hvala. DG Regio, želite besedo? Ne. Hvala. Tu so bile torej eh, končne pripombe v naši prvi razpravi o majhnih in srednjih podjetij. Eh, rada bi vas spomnila, da je predlagani rok za eh, predloge spremembe 21. aprila v četrtek ob 12. Zdaj pa naslednja točka. In sicer je to mnenje, osnutek mnenja ki ga je pripravila naša poročevalka gospa Konstance Krel. Gre pa za priprave na povoljivno revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020, prispevek parlamenta pred predložitvijo predloga komisije. Uredba o večletnem finančnem okvirju pravi, da mora komisija pripraviti eh, prenovo delovanja MFF-a do leta 2016 in sicer najpoznej do tega leta. Odbor za proračun se je odločil, da bo pripravil strateško poročilo o eh, po eh, volilni reviziji večletnega finančnega okvira in komisijo s tem vnaprej obvestiti eh, o tem, da ima tudi Evropski parlament željo po sodelovanju v reviziji. Odbor regij pripravlja mnenje o tem. Naša poročevalka, gospa Krel, bo danes predstavila osnutek mnenja o tem v mnenju govori o, o vojnicah, o reviziji, o razmerju med finančnimi instrumenti, kot so bančne garancije, posojila in pa nepovratnimi sredstvi, potem med prednostmi in pa slabostmi sedemletnega finančnega okvira, kar je zelo pomembna tema in zato imamo danes tudi nekaj časa za to. O tem, bomo glasovali 21, pardon, 24. maja, tako da bo to skladno tudi s časovnico pristojnega odbora. In rok za ulaganje eh, predlogov sprememb je 21. april, tako kot prej. Danes pa bomo imeli na voljo dovolj časa za kar se da obširno razpravo o tem. Gospod Krelj, beseda je vaša. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod predsednica. Za me je začetek tedna bil nenavaden, ker sem bila po dolgem času spet na letališču v Bruslju. Pred dvema urama sem pristala in tam stvari še niso običajne. Malo letal pristaja, malo ljudi je tudi tam in stvari niso najbolj enostavne. Zato se mi zdi še toliko pomembno, da v parlamentu opravljamo naše delo in s tem kažemo, da so teroristični napadi sicer grozna stvar, ampak da nikakor ne smejo vplivati na naše delo. In stvari niso tako, kot, tako enostavne, kot si jih ponovadi ali počasih predstavljamo. Kakorkoli, predstavila bi vam moje mnenje o mm, srednjeročnem finančnem načrtovanju. Gospa predsednica, kot ste dejali v uvodu, želim najprej podati nekaj komentarjev glede same razprave o večletnem finančnem okvirju. Ta je ponavadi vedno povedana z srednjeročnim pregledom kohezijske politike. To sta dve zadevi, ki sta med seboj povezani. In tudi v mojem mnenju im je nekaj točk, v katerih, oziroma o katerih bi lahko dejali, ja, to morda nekoliko bolj sodi v umestni eh, pregled mm, politike. Ampak Evropskemu parlamentu in pa tudi drugim institucijam gre za to, da se evropski proračun brani, obrani. Obrani pred tistimi, ki menijo, da imamo ogromen proračun, ogromno sredstev, ki bi jih lahko bolje porabili za druge eh, cilje, ne samo za kohezijsko politiko. In zato boste v mnenju opazili oba elementa. Poleg tega želim omeniti še nekaj. Želela bi si, da bi imela za pripravljanje dvakrat ali pa trikrat več. Eh, prostora. Nekaj točk sem se zgolj dotaknila in predlog, torej vaše predloge sprememb bom vsekakor skušala vključiti v besedilo. K temu vas še dodatno spodbujam, kajti na eno stran pač ne moremo vnesti več, kot je že na eni strani. Tako da bo najverjetneje še možno tu in tam kakšno stvar dodatno eh, poglobiti. Uh, Kot vidite, v mnenju še enkrat pišem o tem, da kohezijska politika ni sama sebi namen. In da ne gre samo za to, da bomo tu in tam prerezali trak, ko bomo otvorili eh, neko novo zgradbo ali pa kaj podobnega, ampak da gre za investicijski program, za celotno regijo, s katerim želimo regiji pomagati, ne glede na to, v kakšni situaciji je ta regija kajti gre za regije, ki potrebujejo močnejšo podporo, pa tudi regije, ki so gospodarsko gledano nekoliko bolj močne, ampak prav tako želijo imeti podporo tudi strani Evropske unije za izvedo določenih projektov. Kohezijska politika je še naprej edini eh, instrument, ki pojem kohezije, povezovanja, solidarnosti med državami članicami aktivno tudi pooseblja. In ravno zato v tem mnenju jasno zagovarjam, da bi, čeprav o novem kohezijskem obdobju nimamo toliko informacij, ker se je to ravno kar začelo, vseeno moramo paziti na to, da se sredstva za kohezijsko politiko ne bodo zmanjšala. Prav tako se mi zdi zelo pomembno v mnenju povedati, da je bilo pomembno, da združimo pet skladov, ne samo sklad za regionalno in teritorijalno politiko, ampak tudi sklad za pomorstvo in ribištvo, sklad za eh, razvoj podeželja. In vse to je zdaj združeno. Eh, Priznam tudi, da sem v zadnjih mesecih skušala uh, obiskati kraj, kjer se ti projekti v okviru kohezijske politike tudi izvajajo in preveriti, kako je z sinergijami in ali je združevanje skladov res pripomoglo tudi na izboljšave na terenu. Nisem posem pripričana, ali se to res že odraža v vseh projektih, ampak vsekakor imamo precej primerov, ki bi jih lahko navedli kot um, vzorčne in vsekakor to omenjam v mnenju. Vprašanje učinkovitega oziroma učinkovite porabe sredstev, pa tudi namenske porabe sredstev, sta dve vprašanje, s katerima smo se že oziroma se, se ukvarjamo že od samega začetka. Eh, tega programskega obdobja. To ni samo nekaj, kar spremljamo z vidika nadzornega organa, ampak tudi z vidika nekoga, ki si želi, da se to dejansko izvrši v praksi in da se pokaže rezultati. Menim, da je tudi v okviru tega mnenja zelo pomembno, da še enkrat poudarimo, da želimo poenostaviti dostop do sredstev v skladih. To velja morda še bolj izpostaviti, kaj je tudi komisija in pa skupina na visoki ravni v okviru komisije je začela z delom na tem področju. Je pripravila že nekaj dokumentov, sporočil. In nekaj od idej, ki smo jih eh, nekako unesli v temeljno uredbo, naprimer vprašanje glede pošaljnih zneskov ali glede dovoljen, so že um, prinesli nekaj pozitivnih učinkov. Je pa treba storiti še več, kajti samo tako bomo lahko izpostavili, kako pomemben je ta umestni pregled. Prej v prejšnji razpravi smo govorili za spodbujanje MSP-jev in mislim, da je tudi v tem kontekstu pomembno to še enkrat ponoviti, kajti res potrebno se je novo programsko obdobje šele začelo. Um, najverjetneje ne moremo s temi sredstvi, ki bomo zdaj na voljo, pokrivati stvari za nazaj, ker se bomo čez štiri leta spet znašli v uh, isti kaši. To so stvari, ki jih ne moremo kar tako uh, požreti in ki jih moramo v okviru revizije večletnega finančnega okvira načeti, obravnavati, izpostaviti, kajti če ne, bodo tisti, ki projekte izvajajo v praksi regije v velikih težavah. tu in tam sem že opazila, da komisija pri prejemnikih sredstev izpostavlja, da gre za težave v financiranju, da so vrzeli v financiranju, ampak eh, hkrati pogojuje eh, nova plačila z določenimi ukrepi. Uh, Je pa to seveda povezano z visoko, eh, zelo z velikim finančnim, pardon, upravnim bremenom za določene regije, ki se zaradi tega postopanja komisije eh, lahko znajdejo v še večjih težavah pri izvajanju projektov. In ne vem, kako naj bi ta pristop komisije tudi mi potem branili ali ga celo promovirali, če pa gre za pristop, ki povzroča eh, še večje finančne težave in pa tudi več upravnih bremen. Zdi pa se mi tudi zelo pomembno izpostaviti, da ne moremo eh, v okviru kohezijske politike pričakovati samo finančnih presežkov, ampak omogočati dostop tudi do finančnih instrumentov, ki so zaenkrat sicer nekoliko zapleteni, ampak vseeno eh, prejemniki sredstev, upravičenci ta sredstva oziroma te finančne instrumente že začenjajo uporabljati in treba jih je morda nekoliko bolj približati končnim uporabnikom. Gospod Holbrecht je tu v dvorani. Z Janom sem imela precej stikov, precej pogovorov glede m, mm, stališča odbora za proračun in pa poročila, ki ga bo ta odbor pripravil na to temo. In zopet se ponavlja razprava o trajanja finančne perspektive. Zopet se ponavljajo vprašanja povezana z večletnimi, večletnimi programi, s kohezijsko politiko, s programi kot so obzorje 2020 na nazadnje. V mnenju sem zapisala, da je sedem let za to vrstno obdobje sicer dobro, da so rezultati zaenkrat pozitivni, ampak da tudi razumemo, da bi bilo bolj smiselno, če bi bil finančni okvir prilagojen trajanju mandata komisije in pa parlamenta. Za kohezijsko politiko pa je petletno obdobje izjemno zapleteno, kaj ti ko enkrat stvari zaženemo, se v bistvu hitro um, dogajanje odvije in že smo na koncu. In zato mislim, da je sedem let za kohezijsko politiko prav tako bilo precej uh, ustrezno obdobje. Smo pa z odborom za proračun razpravljali tudi o morebitnem eh, obdobju dvakrat pet let. Nisem pa želela posegati v razpravo v odboru za proračun in s tem stvari prejudicirati. Z Janom pa sva govorila o tem in oba, obema se zdi to smiselna ideja. Bi bilo pa tudi dobro, če bi lahko s poročevalci in poročevalkami v senci o tem razpravljali. Razprava o večletnem finančnem okviru morda ni najbolj ustrezen okvir za razpravo o kohezijski politiki in pa tudi za obdobju uh, kohezijske politike. Ali ne bo to sedem let, dvakrat pet let, deset let, kakorkoli. Zdi se mi, da bi morali tukaj imeti fleksibilnost uh, za razpravo samo o prihodnosti kohezijske politike in nič drugega. Tako, to je bilo to, na kratko. Upam, da lahko sledite tej moje rdeči liniji reči niti in res se že veselim tudi vaših prispevkov. Vsekakor bom tudi sama še pripravila nekaj novih predlogov sprememb glede tega mnenja. Hvala. Najlepša hvala, tako zdaj pa začnemo z razpravo. Gospod Novakov iz ELS je prvi. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Gospod Karel, tudi vam bi se zahvalil za odlično mnenje in tudi za odlično sodelovanje. Zelo dobro smo razpravljali o predlogih sprememb, ki sem jih omenil sam. Revizija in pa pregled večletnega finančnega okvira je ključen trenutek v celotnem programskem obdobju. Še posebej ker programsko obdobje ni takšno, kot smo ga prekračevali. Ni do 2014 do 2020, ampak 2016 do 2020. Zdaj, ali je to dobro ali slabo, vsekakor imamo ustrezna pravila, ustrezne šablone, ki bodo prejemnikom sredstev, regijam pomagali, da iz proračuna oziroma projekte, ki so jih načrtovali, tudi izvede na zamišljen način. Večkrat sem videl mnenja, ki omenjajo pomembnost sinergije. In kljub temu, da tudi komisija, da komisar Krecu to večkrat ponavlja, bi si želel videti še več, ko gre za sinergije med posameznimi skladi. Spomnim se razprave o Junkerjevem skladu. In takrat je bil je bilo rečeno, da je to neke vrste dopolnilo obstoječim stvarem, obstoječim planom, Esifu naprimer. Ampak stvari se niso odvile v to smer. Naprimer, socialni sklad in EGF. To sta dva sklada, ki sta namenjena skoraj da istim stvarem in države članice so tiste, ki potem izbirajo e, sredstva oziroma izbirajo sklad, iz katerega želijo sredstva. Stvari so zelo uh, zavajojoče, zelo zapletene in potencijalni prejemniki sredstev iz teh dveh skladov so zmedeni, upravičeno. Prav tako moramo biti previdni, ko govorimo o reviziji oziroma pregledu eh, MFF-a. Ni še jasno, kaj bo to. In tudi, ko gre za porazdelitev tistih eh, sredstev, ki so še na voljo in morda Mm, namenjanje teh sredstev pomoč, kot pomoč tistim državam, ki imajo največji delež beguncev. Mislim, da v prihodne vsekakor ne smemo vseh sredstev, ki imamo na voljo, porabiti za uh, to krizo. Kajti ne vemo, kdaj bo to uh, da se bo to končalo. Najverjetneje ne v ponedeljek ali v prihodnji teden, ampak nekoč se to bo končalo. In ne želim si, da bi se takrat znašli v situaciji, ko bi porabili vse, kar imamo za begunsko krizo, potem pa ne bomo imeli na voljo sredstev za mlade, za MSP-je, ne bomo imeli sredstev za mlade podjetnike. Še enkrat najlepša hvala, gospod Krel, za pripravo tega mnenja in vsekakor bom pripravljen sodelovati v postopku eh, povezanem z mm, predlogi sprememb. Hvala. Hvala. Gospod Luren sledi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi jaz bi se zahvalil gospe Konstance Krel za zelo dobro in uravnoteženo mnenje. Države članice so potrdile Eh, finančni okvir za obdobje med letom 2014 in 2020 in zato ne podpiramo eh, pozivov za zvišanje proračunov, ampak za bolj smotrno uporabo eh, že dodeljenih sredstev. Trenutna migranska kriza je res tragična situacija, ampak to ne sme biti izgovor za to, da bomo zdaj povišali oziroma namenili za to še več sredstev, kot pa smo že določili. Uh, Zauzemamo se za to, da ostaneme v okviru določenih um, leta 2014 in da se osredotočimo na najpomembnejše projekte. Strinjam se tudi z komentarjem gospoda Novakova glede prekrivanja določenih skladov. Prav tako se strinjam s poročevalko, ki je dejala, da se moramo izogniti zamudam v programiranju in pa tudi eh, zamudam pri plačilih. Sploh, ko gre naprimer za porabo eh, sredstev iz prihodnje perspektive za pokrivanje finančnih vrzel iz prejšnje perspektive, kot je menila gospa poročevalka. Zazemam se za doslednost, za kontinuitet, da bodo upravičenci oziroma prejemniki sredstev denar tudi dobili. Vsekakor gre za na, eh, regije, za upravičence, ki potrebujejo ta denar in zato so finančni instrumenti, ki jih je poročevalka omenila, zelo zanimivi tudi za njih. Bi pa izpostavil tudi, da Evropska unija uh, financira samo tiste projekte, kjer bo prišlo do znatne dodane vrednosti in kjer bi prišlo do dodane vrednosti m, mm, samo, če bi um, pri projektu pomagala Evropska unija. Vsekakor pa moramo zagotoviti, da, za, da Evropska pomoč, kohezijska sredstva, finančni instrumenti ne bodo edini način financiranja za izvajanje projektov. Večletno finančno načrtovanje ima nekaj prednosti za določene sektorje, ampak kot vedno, oziroma vedno bomo najverjetneje razpravljali o tem razmerju med fleksibilnostjo, predvidljivostjo in pa stabilnostjo. Nekateri instrumenti, ki se uporabljajo v trenutnem finančnem urodju, so ustrezni, so, mm, torej, ustrezni, ampak ne bi smeli uh, stvari jemati um, z preveliko mero um, panike. Mislim, da je treba instrumente upoštevati oziroma uh, obravnavati glede na njihove učinke. Če si preberete besedilo ob koncu tretje strani v samem poročilu, boste videli, o čem govorim. Upam, da bomo lahko ta odstavek, ta del besedila um, še obravnavali in ga tudi uporabili. Vsekakor moramo um, sredstva uporabiti na najbolj ustrezen način, na način, ki bo uh, pomagal upravičencem in ne toliko uh, odrazil, kako dobro komisija ali pa mi delamo. Hvala. Hvala. Naslednja poročevalka oziroma um, poročevalka senci sem jaz in predsta predstavila bom svoj prispevek v bulgarščini. Izvolite. Spoštovani kolegi, najprej bi se zahvalila gospe Konstance Krel, poročevalki našega odbora. Hvala za pripravo mnenja. Hkrati pa bi omenila tudi nekaj vprašanj, nekaj podrobnosti, za katera sem kar vesela, da jih je tudi poročevalka sama izpostavila. Prvič, pregled večletnega finančnega okvira mora upoštevati določene um, nove elemente, kot so naprimer migranska kriza, boj proti terorizmu in pa tudi um, nejasne posledice finančne in gospodarske krize. Kot smo slišali, je prišlo do nekaterih zamud pri plačilih, ko gre za določene programe v trenutnem programskem obdobju. In zato je tudi pomembno povedati, da je trenutno nemogoče določiti, kako uspešni, kako um, učinkoviti so trenutni programi. Vsekakor moramo raven učinkovitosti pri porabi kohezijskih sredstev izboljšati, zvišati. Posledično pa morajo tudi države članice na voljo za to nameniti več sredstev. Skratki, samo tako bomo lahko dosegli zaveze iz evropskega semestra. Povečati moramo tudi zmogljivosti in pa uh, stabilnost pri porabi sredstev. Proračun mora biti pripravljen glede na rezultate, glede na učinkovitost. Pomembni pa so tudi ukrepi, ki so povezani z dobrim upravljanjem. Naprimer, dobrim upravljanjem trenutno, trenutnih programov na področju teritorijalnega sodelovanja. Tudi ti programi nam lahko pomagajo pri soočanju z migransko krizo, ampak pri tem si moramo določiti prioritete. Tudi nekatera nepovratna sredstva lahko skombiniramo oziroma združimo z Evropskim skladom, eh, z Evropskimi skladi in s tem pomagamo pri izvajanju projektov ter ustvarjamo, eh, ustvarjamo pobude ali pa so ustvarjamo pobude, pri katerih sodeluje tudi zasebni sektor. Način dela mora biti kar se da dosleden. Pri tem moramo uporabljati sredstva iz držav članic, zasebna sredstva, sredstva iz Evropske investicijske banke, sredstva iz sklada EFSI in pa tudi sredstva iz kohezijske politike. Komisija je dejala, da je treba uporabiti sredstva, ki so ostale nevole tudi v trenutnem programskem okviru kajti samo tako bomo lahko um, mm, na ustrezen način izvedli projekte prihodnega finančnega okvira. Vsekakor pa je treba začeti tudi z poenostavljanjem pravil. Se bomo samo tako lahko dosegli najvišjo stopno sinergije med strukturnimi skladi in ostalimi skladi, ki jih Evropska unija pozna. Ne na zadnje pa so tu še potem namenski finančni instrumenti. Izvesti moramo tudi vsa priporočila, ki jih je komisija pripravila na tem področju. Naslednji je gospod Omrži, ampak ne vidim nikogar iz njegove skupine, tako da dam besedo gospevanjem. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana kolegica Krel, hvala za pripravo osnutka mnenja. Opravili ste odlično delo, po mnenju naše skupine, in veliko elementov vaše mnenje lahko tudi podpremo. Kot ste sami povedali, ste skušali spostaviti, kakšna je pomembnost strukturnih skladov in tudi evropske kohezijske politike, sploh ko gre za cilje Evropa 2020. Prav tako pa moramo strukturne sklade na boljši način uporabiti pri boju, eh, oziroma pri. Eh, vseh naših eh, ukrepih v okviru migranske krize. Strukturni skladi imajo tu svoje mesto in zato se mi zdi pomembno, da lahko to tudi povemo v našem mnenju. Po drugi strani pa nekoliko pogrešamo eh, boj proti podnebnim spremembam in pa tudi mora biti prispevek evropskih strukturnih skladov eh, pri tem boju. Luksemburško predsedstvo sveta je delalo na tem vprašanju in tudi ta zaveza, da bomo 20 odstotkov evropskega proračuna namenili za boj proti podnebnim spremembam, eh, nekako manjka. Omenila bi tudi sklepe konference COP21. To se bi mi zdelo zelo pomembno. Kar zadeva poenostavitev dostopa do strukturnih skladov, menimo, da bi bilo bolje besedilo malenkost spremeniti, kajti zaenkrat tam piše, da se moramo zazemati samo za poenostavitev finančnih instrumentov, ampak morali bi imeti zagotovljeno ustrezno ravnovesje med vsemi instrumenti in ker smo nekoliko bolj kritični do finančnih instrumentov in ne verjamemo v njihovo ekskluzivno učinkovitost, bi se, uh, se zauzemali za omenitev tudi posojil in pa spodbud. Kot ste dejali v uvodnem komentarju, je pregled večletnega finančnega okvira neke, neke vrste pogled v prihodnost, nekoliko bolj daljnosežni pogled. In zato bomo vložili tudi eh, predlog spremembe glede BDP-ja in prihodnosti, GDP and beyond. In v njem omenili tudi druga merila, ne samo bruto domači proizvod. Kakorkoli, veselimo se dobrega sodelovanja in še enkrat hvala za pripravo res odličnega osnutka. You, hvala, gospod Vana. Hvala, pardon, gospa Vana, ste, zdaj ste imeli besedo, gospa Mata, izvolite. Prispevek parlamenta eh, je zelo pomemben, ko gre za revizijo večletnega okvira Evropske komisije. Eh, to je pomembno tako za odbor za proračun, tako tudi za odbor za regionalni razvoj. Podpiramo osnutek eh, mnenja eh, kolegice Krel. Ta osnutek izpostavlja najpomembnejše točke, namreč sinergijo, usklajevanje petih skladov, poenostavitev, učinkovitost izvajanja kohezijske politike in tako naprej. Še prav posebej pa je dober tisti odstavek, ki govori o prizadevanjih držav članic in pa regij eh, na področju sprejemanja beguncev in pa eh, prosilcev za. Eh, ta odstave govori tudi o možnosti dodatne pomoči za te države, članice in pa regije v okviru večletnega finančnega okvira. Rada bi dodala še eh, nekaj in v zvezi s tem bom uložila tudi eh, predloge sprememb. Eh, namreč finančni instrumenti morajo zagotavljati učinkovito podporo v javnem sektorju, vendar pa je potrebno v poročilu izpostaviti tudi, da je potrebno zagotoviti nove presoje, bodo, presoje vpliva, ki bodo pokazali, kakšna je učinkovitost uporabe teh finančnih instrumentov. In eh, še tretji člen eh, o finančnih instrumentih, eh, ki pravi, da je potrebo finančne instrumente uporabljati kot dopolnilno sredstvo glede na ex ante presojo, ki kaže njihovo učinkovitost glede na cilje Evropske unije. In sicer ob ostalih finančnih možnostih, ki jih ponuja Evropska unija. Sinergije so izjemno pomembne med obzorjem 2020 in pa strukturnimi skladi. E, to je še prav posebej pomembno za odbor za regionalni razvoj. Sredstva iz obzorja 2020 in pa iz instrumenta Povežimo Evropo pa se sedaj uporabljajo za e, izvajanje investicijskega načrta, Junkarjevega načrta. E, torej bo te cilje nekoliko težko uresničiti poenostavitev eh, zakonodaje je seveda ključnega pomena. Eh, Rezolucijo na to temo je parlament sprejel lani oktobra. Ne smemo pozabiti tudi na potrebo, da ohranimo ustrezen nadzor, eh, da se borimo proti goljufijam in utajam. Kot je povdarila poročevalka, je potrebno povdariti tudi drugo točko uredbe sveta ki eh, govori eh, o tem, eh, da ne smemo zmanjšati že vnaprej določenih nacionalnih prispevkov v okviru tega pregleda in na srečo imamo tudi sedmi člen iste uredbe, ki govori o posebno težavni situaciji v posameznih državah članicah. Eh, in glede na to posebno državno eh, situacijo lahko tem državam zagotovimo pomoč eh, iz rezerve 4 milijard evrov. Zanima me, kako bo to izvedeno. Vzpodbujati je potrebno evropsko politiko, ki bo temeljila na vlaganjih, pri tem pa je potrebno upoštevati pakt stabilnosti in rasti ter nacionalne akcijske načrte za vlaganja, kot smo dejali že na začetku tega zakonodajnega obdobja. Najlepša hvala. Thank you. Thank you hvala. Naslednji je gospod Albrecht. Danes imamo to čast, da je z nami na sestanku. Izvolite. Hvala. Sem v dvojni ulogi kot poročevalec za MMF in pa kot tudi predstavnik odbora za proračun. Uh, Hvala, Konstance, za uspešno sodelovanje na tem področju. Imam pa nekaj pripom, nekaj komentarjev, kaj ti besedilo prvega osnutka našega poročila um, je že na voljo. In osnutek tega poročila je razdeljen na tri dele. Razprava v vašem odboru kaže, da so ti trije deli tudi ustrezno povezani z razpravami. Prvi del, dejanski pregled. Odbor regij bi lahko prosil eh, odbor za proračun, pa tudi komisijo za dejanski pregled programskega obdobja. Pred naslednjim poročilom, še pred prispevkom oziroma predlogom komisije, bi moralo priti do pregleda. To tudi piše v zakonodaji. Poročilo seveda zahteva in druge standarde, ampak pregled je nekaj drugega. Naprimer, kaj se je dogajalo v letih 2014, 2015 in 2016. V osnutku poročila našega odbora govorimo o pregledu review Ugič. Priporočila za uh, dokument, ki ga bo pripravila komisija in ki gre potem tudi na glasovanje v svet. V tem bi morali zapisati, kaj treba storiti takoj in ne čakati na um, prestrukturiranje programa. In nekako ne smemo čakati na poročilo. In glede na uh, trenutno dogajanje, je treba izvesti revizijo v letih 16, 17, 18, 19 in 20. To nujno potrebujemo. To je torej drugi del. Kaj je treba spremeniti? Kaj je treba, uh, kot rečeno, spremeniti? Naprimer, zaostanki. Zaostanki v letih 17, 18, 19 in 20. Že zdaj vemo, da ne bo na voljo dovolj denarja za kohezijsko politiko. To je jasno. Uh, In zato, kot je že omenila Konstance, pravimo, da bo vsekako spet prišlo do zaostankov. O tem torej govorimo v drugem delu. No, v tretjem delu poročila pa govorimo o sklepih povezanih z novo finančno perspektivo. Mislim, da bo tudi v vašem mnenju pisalo, da gre tukaj za obdobje Bentoma 16, 17, 18, 19, 20, kar je nova perspektiva. Nekateri elementi, ki jih omenjamo, pa so namenjeni tudi za obdobje po letu 2020, nekateri pa za do leta 2020. To so torej stvari, ki jih moramo spremeniti za zdaj in za prihodnost. Pa še nekaj. V našem poročilu omenimo tudi petletno obdobje. To je razprava, ki traja že zelo dolgo časa, tudi v Evropskem parlamentu. To je znana stvar. In sistem, ki ga poznamo danes, torej petletno obdobje za kohijsko politiko, je katastrofalen. Kajti, če zamujamo, kot je to primer danes, ko smo že v tretjem letu finančne perspektive, smo. Hkrati tudi že na začetku nove kohezijske politike. Tako da ne vem, kako je s tem 3 pa 5, sedem in tako naprej. Tako da predlog je pet let nasplošno. Nekatere politike, ki temelijo na večletnem načrtovanju, pa morajo biti oblikovane pet plus pet. In po petih letih je treba izvesti umestni pregled. Ne po treh letih in pol. Svet bo temu nasprotoval, tako da bomo na koncu prišli verjetno do neke umestne številke, sedem let morda. Ampak, ko gre za kohezijsko politiko, pet let ni možno kohezijska politika mora temeljiti vsaj na sedmih, če ne celo na desetih. To je torej eh, nekaj, kar sem želel omeniti. In kot rečeno, pri našem delu bomo vsekakor upoštevali tudi mnenje, ki ga bo pripravil odbor regije. Hvala. Hvala, gospod Van Miltenburg, izvolite. Najlepša hvala. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalki za odlično upravljeno delo. Najprej bi izpostavil drugi odstavek osnutka mnenja poročevalke, kajti zdi se mi, da bi lahko učinek evropskih skladov eh, povzeli, torej učinek do leta 2017. Še prezgodaj je, da bi sodili posledica. Nekoliko me skrbijo podatke, ki bodo uporabljeni pri pregledu MFF-a, sploh zato, ker izvajanje določenih operativnih programov ne omogoča pošiljanje podatkov in zato Eh, pregled ne bo ustrezen. Drugič, ne strinjam se z devetim odstavkom osnutka vašega mnenja. Programsko obdobje bi moralo biti pet let. Slišali smo car gospoda Olbrihta, ampak prepričan sem, da bi kakršnokoli spreminjanje ali pa eh, usklajevanje programskega obdobja z mandatom parlamenta ali pa komisije eh, povečuje demokratično legitimnost in pa tudi odgovornost. To je delo, ki ga moramo upraviti, na katerega se moramo osredotočiti, sploh zato, ker smo dobili mandat. In zato se mi zdi smiselno, da se vsi mandati uskladijo. Programsko obdobje z mandatom komisije in pa parlamenta. Hvala. Hvala, gospod Von. Najlepša hvala, predsednica. In tako da stali bi se tudi jaz zahvalil poročevalki za pripravo mnenja. V osnutku mnenja je nekaj odličnih stvari, naprimer vprašanje poenostavitev. Treba videti, koliko dela bo treba upraviti in koliko napredka bomo lahko dosegli na tem področju, sploh po priporočile skupine na visoke ravni. Morda bomo to storili hitro, morda pa bo trajalo to nekaj časa. Nekaj stvari glede proračuna je prav tako zelo pomembnih. Naprimer, glede zadeve, ki je v tem trenutku zelo zapletena, se pravi, kaj bomo spremenili, kaj ti smo v, v res še začetni fazi. Po drugi strani pa želijo države članice tudi podatke za novo porazdelitev sredstev v strukturni skladu. Tudi to bo zelo zapleteno in zato bosta obe spremembi zelo eh, težavni. Potem še ena stvar, zaostanek plačil. Mislim, da gre trenutno za znesek približno 2 milijarde evrov, ampak kot smo slišali, se bo ta številka v prihodnje najverjetneje še povečala. In zato je treba najti tudi neko rešitev za to težavo. Problem je v tem, da svet tega ne prepoznava kot problem in zato bo to zelo naporno delo. Na eni strani bomo imeli komisijo in pa parlament, na drugi strani pa svet ampak neko rešitev bo na neki točki v prihodnosti treba najti, kajte če ne, bo ta uh, številka še narasla do leta 2020. No, potem pa imamo tukaj še proračun pripravljen na rezultatih, oziroma proračun, ki temelji na rezultatih. In večina v našem odboru bi se verjetno strinjala z tem, da je to dobra ideja, ampak vprašanje je, kako bomo to storili in kdaj. Ali bo to se bo to zgodilo kmalu ali pa se bo to zgodilo šele v prihodnem programskem obdobju. To je nekaj, kar si moramo pogledati. No, imamo pa tu še eno novo stvar. Performance reserve. Kolegi vedo, da smo temu nasprotovali. To se nam je zdelo neustrezno, nedobrodošlo, ampak slišali smo, da gre zdaj za rezervo, ki naj bi se porazdelila Eh, ob koncu posameznega programskega obdobja. To si je treba ogledati, ali bo do tega res prišlo in koliko sredstev se bo porazdelilo. To je povezano tudi z proračunskim, posameznim proračunskim letom in pa s celotnim programskim obdobjem. To si moramo pogledati, to moramo tudi spremljati. Hvala. Hvala, gospa Breso. Eh, grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, bi se rada zahvalila naši kolegici Krel za to mnenje, ki je zelo pomembno, kaj ti res je, da je ta tema predvsem v pristojnosti odbora za eh, proračun. Kohezijska politika pa je seveda izjemno pomembna eh, politika in zato je to pomembno tudi za naš odbor ne le za odbor za proračun. Tudi jaz mislim, da bi tu moral biti pravi pregled večletnega finančnega okvira, ne zgolj ocena. Kaj ti, kot je dejal eh, kolega Olbricht, imamo velike strukturne težave v tem proračunu. Zamuda pri plačilih in pa Evropski svet sprejema pomembne odločitve, ki imajo finančne posledice, vendar pa se proračun zaradi tega ne spremeni. Evropska kohezijska politika je eh, tokrat eh, predmet zamude v večletnem finančnem okviru in zdi se, da je eh, ta politika ne zadostna. Eh, obstaja torej eh, veliko tveganje, da jih bodo odzeta sredstva zaradi te zamude pri eh, plačilih. Se zdi, da je potrebnih manj sredstev in zato bi lahko bila kohezijski politiki sredstva oduzeta, češ da jih toliko ne potrebuje. Večletni finančni okvir eh, in pa pregled le tega je torej ključnega pomena. To je pomembno za naše delo, tudi za delo Evropske komisije. Tudi mi si bomo prizadevali za poenostavitev in to je izjemno pomembno, kaj te zapletenost eh, kohezijske eh, politike Eh, bi lahko privedla eh, do eh, zmanjšanja sredstev. Sredstva pa so ključnega pomena za regije in pa eh, za eh, občine. In eh, ta sredstva je potrebno učinkovito uporabiti. Žal pa uporaba ni, tako, ni vedno tako učinkovita, kar pa zadeva obdobje, programsko obdobje sedem let ali pet plus pet mislim, da je za splošno eh, politiko, splošno proračunsko politiko Evropske unije zelo pomembno, da upoštevamo mandat parlamenta pri oblikovanju uh, finančnega okvira, torej tukaj gre za petletno obdobje. Ampak uh, za kohezijsko politiko je to petletno obdobje tako rekoč nespremljivo. Obstaja torej možnost 5 plus 5 vendar pa bi to lahko pomenilo podaljšanje eh, rokov oziroma časa eh, za uporabo sredstev. Ko bomo govorili o, o reviziji kohezijske politike, mislim, da se moramo tej temi bolj podrobno posvetiti. Kaj ti po eni strani potrebujemo uporabo sredstev, po drugi strani eh, pa je potrebno zagotoviti tudi, da ta poraba ni prepočasna kajti ko se čas teče, se gospodarska situacija spreminja in zaradi tega obstaja tveganje, da eh, se podaljša čas za uporabo sredstev in to predstavlja tveganje za kohezijsko politiko. Poleg tega pa se tudi jaz strinjam, da je eh, problem eh, evropskega proračuna v tem, uskladitvi odobritev eh, sredstev in pa eh, plačil. Kaj ti? V prvih letih kohezijska politika še ne črpa vseh sredstev, do katerih ima pravico in zaradi tega lahko nastane napačen vtis in lahko potem pride do velikih zamud eh, pri izplačilih. Torej, vprašanje je, Zamud pri plačilih je ključnega pomena in to je potrebno izpostaviti. To je eden izmed eh, problemov, eh, ki eh, nam močno otežuje življenje v, proti koncu obdobja, finančnega obdobja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Hetman. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil pripravljalki mnenja za ta zelo dober osnutek. Vključuje vse pomembne teme, bil pa bi zelo vesel, če bi lahko poudarili v nekoliko večji meri, potrebo po kohezijski politiki po letu 2020. Mogoče bi bilo dobro, če to dejansko zapišemo. Kohezijska politika je neodvisna politika, ki je trenutno dobro financirana in to je potrebno zagotoviti tudi po obdobju 2020 oziroma po letu 2020. Zelo vesel sem, da pripravljalka mnenja govori tudi o sinergijah med različnimi strukturnimi skladi. Vendar pa mislim, da bi lahko tudi tukaj izvedli nekaj sprememb, kajti vedno več je pozivov k sinergiji in v praksi eh, pravzaprav tega načela sinergije ne izvajamo tako dobro. To je mogoče majhen problem, ampak mogoče bi lahko pozvali k vzpostavitvi sinergije med razvojnim in pa socialnim skladom. Potem bi lahko vsi bili zelo zadovoljni. In bi lahko uh, to idejo tudi zagovarjali, kajti sinergije je eh, težko vzpostaviti v praksi. Torej mislim, da bi morali biti bolj specifični. Izpostaviti bi morali sinergijo med tema dvema snjo in to mislim, da bi bil velik uspeh. In strinjam se s pripravljalko mnenja da potrebujemo sedemletno programsko obdobje. Še prav posebej. Če si ogledamo individualne programe, obdobje, to obdobje je izjemno kratko in to bi lahko negativno vplivalo na prejemnike. Gospod Polčak. Najlepša hvala. rad bi spregovoril o dveh točkah. Azilna in pa migracijska politika. Zelo me veseli, da gospa Krel govori o tej temi. To je zapisano v sedmi točki. Tam gospa Krel omenja migrante in pa uh, prosilce za azil. Jaz menim, da je zelo pomembno, da govorimo o migracijski in pa azilni politiki. Kajti mislim, da ne gre za eno in isto. Tiste države, ki sprejemajo migrante, potrebujejo finančno podporo. Ampak mislim, da potrebujemo bolj natančne načrte, kako razdeliti ta sredstva. in potem eh, zamude pri plačilih. O tem je govorila že gospa Breso. Mislim, da se to ne nanaša na kohezijsko politiko. In te zamude moramo obsoditi. Kaj ti to ogroža verodostojnost ne le kohezijske politike, ampak Evropske unije kot celote. In... Z tem eh, zaključujemo razpravo, besedo pa dobi eh, še eh, predstavnik Evropske komisije, GD Regio. Hvala lepa, gospa predsedojoča, zelo kratek bom, eh, kajti strinjamo se z temeljnimi načeli tega osnutka mnenja. To mnenje odraža eh, tudi stališče Evropske komisije kar zadeva eh, uporabo strukturnih skladov v okviru večletnega finančnega okvira. Naša glavna prednostna naloga je poenostavitev eh, in eh, to so omenili tudi poslanci v svojih prispevkih. Seveda bomo upoštevali priporočila skupine na visoki ravni. Druga prednostna naloga je, da eh, postane politika bolj učinkovita in da se bolj osredotoči na dosego rezultatov. Tukaj gre za ex ante pogojevanje in za usklajevanje z evropskim semestrom in tako naprej. Tretja prednostna naloga pa je, da postane politika prožnejša in da se bo lažje odzivala na nepričakovane dogodke. Hkrati pa mora seveda biti dovolj strukturirana. In to je tretja prednostna naloga, ki je izjemno pomembna za Evropska komisija. No, naj omenim še četrti člen, kaj ti poleg pregleda večletne, večletnega finančnega okvira bomo izvedli tudi pregled finančnega okvira nacionalnih eh, prispevkov oziroma prispevkov državam članicam glede na eh, zadnje statistike, ki so nam na voljo oziroma ki nam bodo na voljo letos. Predvidevam, eh, da bo ostalo kar nekaj sredstev, načinjeno je gre za 4 milijarde evrov in te bomo potem enakomerno porazdelili to omogoča 92. člen splošne uredbe o uporabi skladov in pa uh, sedmi člen uh, uredbe o večletnem finančnem okviru. In uh, na zadnje naj povdarim še, da bomo izvedli tudi pregled nekaterih uh, zakonskih določil, uh, ki se bodo iztekla. Recimo, povečana stopna financiranja za države v uh, finančnih in gospodarskih težavah. Učitev o uh, podaljšanju uh, te posebne stopne sofinanciranja za Cipr. Najlepša hvala. Hvala lepa, uh, gospod Van Nistelrooy. Opravičujem se vam, beseda je vaša. Sem, spregledala sem vas. Mogoče nisem dovolj visoko dvignil roke. No, čisto na kratko. Ob koncu te razprave. Naj povem, da mislim, da imamo zelo dobro osnovo in da smo dovolj poudarili naše dejavnosti. Včasih mislim, da bi morali bolj poudariti, kaj smo ugotovili pri izvajanju uredb, kar zadeva. Uh, samo vsebino, izvajanje novih politik, vključevanje partnerjev in tako naprej. Torej, nekako zelo logično se zdi, eh, da bi lahko predstavili eh, rezultate. Kajte, to je odločitev, eh, ki smo jo sprejeli in sedaj je to pomembno za revizijo, za pregled. In preden dajemo nove predloge, bi si morali ogledati rezultate. To ni igra. In zato to potrebujemo in to ni nič novega. To bi morali vedno znova poudarjati. Druga stvar pa je, Da, v četrti točki navajamo, da proračuna seveda ne moremo znižati. To je izjemno pomembno. Kaj ti, če drugi menijo, da lahko politiko za obdobje 2020 spremenimo, potem je to zelo nevarno. Zanimivo v razpravi je bilo tudi, da je v razpravi bila omenjena uspešnost, učinkovitost. Kaj se bo zgodilo v obdobju po uh, letu 2020? Je to sploh še v naših rokah? Ali lahko sploh uh, govorimo o tem obdobju v naši uh, razpravi? In potem še, kaj pričakujemo. Evropska komisija je pripravila svoj akcijski načrt in ta akcijski načrt je zelo učinkovit. Ampak zastaviti si moramo vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih. Uspeh za komisijo je, da je eh, zamud pri plečilih eh, sedaj manj, ampak kaj se bo zgodilo kasneje. Mislim, da je to odlična priložnost za odbor regij, da se tej temi podrobneje posveti. O tem se bomo zagotovo pogovarjali v parlamentu v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa torej gospa Karil, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila za pobude kolegic in kolegov. Torej, povsem jasno je, da odbor regij ne more zahtevati eh, zvišanja sredstev eh, ob pregledu večletnega finančnega okvira. Mislim, eh, da lahko to storimo kasneje. Kasneje se bomo lahko o tem prepirali. Kajti mislim, da nimamo prav velikega manevrskega prostora v tem trenutku. Sedaj se moramo boriti za to, da bomo lahko dosegli naše cilje, kajti obstajajo različni interesi. E, tudi v smeri krčanja kohezijske politike. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da upozorimo na to, da seveda ne želimo spreminjati nacionalnih ovojnic uh, in tudi ne bom zahtevala dodatnih sredstev za begunsko krizo, vendar pa mislim, da je potrebno zagotoviti uh, nekaj prožnosti pri uporabi 4 milijard. Teh 4 eh, milijarde je potrebno smiselno uporabiti. Eh, potrebno je ugotoviti, ali se je situacija v posameznih državah spremenila. In potrebno se zastaviti vprašanje, kje je ta sredstva smiselno ponovno uporabiti. In seveda kohezijska politika se ne osredotoča eh, na eh, migracijsko ali begunsko krizo. To seveda ni cilj evropske kohezijske politike. Ampak. Že danes se uporabljajo sredstva iz kohezijske politike za integracijo beguncev eh, in prosilcev za azil, ki se že nahajajo v Evropi. Torej ne gre za dodatni proračun, ampak za spremembo operativnih načrtov. Zato pomočjo bi lahko, za tem bi lahko zagotovili dodatna sredstva. In uh, mislim, da se potrebe ne bojo spremenile, tudi uh, če beguncev več ne bo, kajti uh, veliko jih je že v Evropski uniji. Integracija je proces, ki uh, traja veliko let. In v zadnjih letih in mesecih se je pokazalo, da uh, integracija včasih traja celo desetletja. razmišljati moramo celo o, o priseljencih druge ali tretje generacije, ki živijo v posameznih državah članicah. Zato je potrebno razmisliti o reviziji politike in sicer v skladu z predloženim eh, poročilom Evropske komisije. Hkrati dajem prav eh, tudi gospodu Olbrihtu, preden govorimo o pregledu večletnega finančnega okvira, potrebujemo eh, tudi dejansko predstavitev programov, ki že obstajajo v tem eh, obdobju. Kajti, če ne bomo imeli vsaj osnovnih informacij o tem, kaj se dogaja, ne moremo izvesti eh, pregleda večletnega finančnega okvira in tudi ne moremo pripravljati prihodnih večletnih finančnih okvirov. In to je potrebno vključiti v to mnenje kajti eh, to zares moramo zahtevati. Pomembno se mi zdi, eh, da razmislimo tudi o eh, skladu za globalizacijo in njegovi vlogi. Vendar pa to ni potrebno vključiti v mnenje za odbor za proračun, kajti sklad za globalizacijo ni del proračuna evropske kohezijske politike gre za virtualni eh, del eh, proračuna Evropske unije. Ima eh, sicer podobne cilje kot Evropski socialni sklad, ampak eh, ni eh, del Evropske kohezijske politike. To lahko vključimo, ni nam pa treba. Mislim, da se povsem strinjamo, kar zadeva poenostavitev in pa učinkovitost. Povsem se strinjamo tudi eh, v zvezi z eh, sinergijo in sinergijskimi učinki. Mislim, da bomo kmalo dobili dokaze, da tudi eh, sinergija v okviru obzorja 2020 ni takšna, kot bi si jo želeli. Mislim, da se je potrebno temu posvetiti, pa tudi zamudam pri plačilih. Jasno je potrebno povdariti, da mora Evropska komisija predstaviti eh, predlog rešitve tega problema. Ni mi všeč to, kar se je dogajalo v preteklih letih. Vprašanje eh, rezerve za učinkovitost oziroma za uspešnost, to je eh, zanimivo vprašanje. Evropski parlament je dejal, da rezerva v takšni obliki pravzaprav ni rezerva za uspešnost. Služiti bi morala v spodbujanju dobrih projektov, eh, dobrih regij, uspešnih regij. Rezultat pogajan pa je bil, eh, da je ta rezerva že vključena v nacionalne ovojnice in smernice oziroma meje so uh, tako eh, nizko zastavljene, da moraš biti še prav neumen, da uh, ne pridobiš sredstev iz uh, te rezerve. Torej, to nima nobenega smisla. Ali bomo zagotovili neko določeno prožnost v kohezijski politiki, da se bomo lahko odzvali na določene dogodke in pa izzive ali pa tudi na različne krize ali pa bomo imeli dejansko rezervo za uspešnost, ki pa ne mora biti porazdeljena že vnaprej. To je eh, potrebno eh, obravnavati v okviru eh, revizije Evropske kohezijske politike. Če lahko to že sedaj storimo, eh, o tem dvomim. Kajti potem bi se morali spremeniti vsi eh, postopki. In uh, potem bi morali odzeti sredstva iz nacionalnih ovajnic nobena država članica, pa se s tem ne bi strinjala, tako da o tem sploh nima smisla razpravljati. Za prihodno kohezijsko politiko pa je to izjemno pomembno vprašanje. In tudi sinergija, eh, povezave, dopolnjevanje, eh, vse te teme se mi zdijo zelo pomembne. zagotavljanje pomoči ni v skladu eh, z eh, kohezijsko politiko in to je potrebno ravno tako izpostaviti. Potrebujemo boljše usklajevanje ciljev kohezijske politike in pa državne pomoči. Vprašanje petletnega ali sedemletnega obdobja. Lahko ste prepričani, da na zadnje, ko smo razpravljali o tej temi, te razprave nismo zlahka odpravili, ampak smo o tem razpravljali mesece, tedne. Ehm, dobri argumenti so obstajali na obeh stranih. In gospodu Olbrihtu dajem povsem prav. Za kohezijsko politiko je krajše programsko obdobje neizvedljivo. Potem se vse skupaj ne splača. In če predlagate petletno obdobje kohezijske politike, potem boste lahko kohezijsko politiko kmalo odpravili. Dvakrat petletno obdobje pa se mi zdi vredno razprave, kajte potem bi lahko po petih letih izvedli dejanski pregled evropske kohezijske politike. In potem bi bilo potrebno razmisliti tudi o tem, ali želimo ugraditi tudi načelo prožnosti. Potem bi lahko eh, v teh petih letih dejansko tudi kaj dosegli. Že pri sedemletnem eh, obdobju eh, nihče ne ve, kakšni bodo izzivi recimo leta 2020 in zato se mi zdi prožnost zelo pomembna. vendar pa mislim, da bi 5 plus 5 uh, eh, bil smiseln model. Petletno obdobje pa se mi zdi eh, posebno nesprejemljivo. Vsi župani, vse regije in vse nacionalne vlade bodo eh, temu nasprotovali in videli boste, da to na nikakor ni mogoče. 5 plus 5 eh, pa je dobra ideja oziroma zanimiva ideja in S tem se bomo še dovolj pogosto ukvarjali. Vprašanje je le, kako to vključiti v mnenje. Kaj ti v tem mnenju ne želim eh, zapisati ničesar drugega, kot eh, da potrebujemo daljše obdobje, ki predstavlja prednost. Za kohezijsko politiko mogoče bi lahko to še kako drugače zapisali jasnejše, mogoče bi lahko podali kakšne bolj konkretne predloge, ampak manj kot, le, eh, manj kot sedem let eh, se mi eh, zdi eh, nespremljiv predlog, eh, to je neizvedljivo. Mislim, da sem zdaj spregovorila oziroma odgovorila vsem in eh, čakam seveda na predloge sprememb. Ta teden imamo še eno sejo poročevalcev v senci in videli bomo, Eh, ali bomo lahko sprejeli eh, kakšne kompromise. Mislim, da zadeva ne bo, situacija ne bo dramatična, kaj ti eh, kolegi se po večini strinjajo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naj vas le spomnim, da je rok za ložitev predlogu spremem 21. april do 17. ure, to je četrtek. Tako. Sedaj pa bomo nadaljevali z sejo koordinatorjev. Kajti naslednja točka na dnevnem redu je bila predstavljena in nadaljevali bomo takoj potem, eh, ko bodo kolegi zapustili dvorano. Torej, vse kolege, ki niso koordinatorji, pozivam, da zapustijo dvorano. Seja je s tem zaključena.